trgovine trgovinskih politik Evropske unije na globalne vrednostne verige. Beseda je vaša za štiri minute, gospa poročevalka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naš globaliziran gospodarski sistem temelji na razdrobljeni množični industrijski proizvodnji. Vse to, kar danes porabljamo, je rezultat izdelave proizvodov na štirih koncih sveta, zato ker iščemo naprimer surovine, vire, partnerje. Seveda moramo pri tem biti čim bolj spoštljivi, včasih pa se zgodijo tudi negativni scenariji, ko se izkorišča delovna sila, ko prihaja do davčnih utaj, ko se škodi okolju. Mednarodna podjetja preko pogodbenih partnerstv pogosto vodijo te procese oziroma si zagotovijo večkratne podizvajalce. Evropska unija je izvoznica in uvoznica trgovinskih proizvodov in storitev. Zato bi morala Evropska unija v globalnih vrednostnih verigah prepoznati pomemben instrument, ki bo koristil vsem. S tem bomo prispevali tudi k bolj pravični in enakopravni globalizaciji. Preglednosti je premalo v okviru tega procesa. Ne vemo, kdo nosi odgovornost. S tem se povečujejo tveganja za delavce, kršijo se temeljne pravice, spodbuja se tudi nelojalna konkurenca na socialnem področju, na okoljskem področju, pa tudi na davčnem področju. To poročilo je del širšega konteksta evropske trgovinske politike. Namreč državljani trenutno to politiko močno kritizirajo. Državljani si želijo bolj pravično in bolj pregledno globalizacijo. V tem poročilu komisijo zato pozivamo, da spreme cel niz ukrepov, zato da bi globalne vrednostne verige delovale bolj pregledno in bolj odgovorno. Če navedem zgolj nekaj ukrepov. Naprimer, v vse trgovinske sporazume moramo vključiti tudi zavezujoče poglavje o trajnostnem razvoju, mora biti tudi izvršljivo, potem moramo vključiti tudi določbo proti davčnim utajam in davčnim goljufijam. Sprejeti moramo tudi dodatne ukrepe, ki temelijo na pobudi boja proti nezakonitim mineralom. Spoštovati moramo tudi standarde OECD-ja. Potem je tu še vprašanje označevanja. Kupovati moramo proizvode, ki so bili narejeni skladno z okoljskimi, delovnimi in drugimi standardi. Naprimer, pobuda, ki jo je sprejela Italija danes, gre za označevanje tudi paradižnikov, ki so bili proizvedeni na okolju prijazen način. Omenjamo tudi vlogo zasebnega sektorja, več stranskega sodelovanja, potem več moramo storiti za te proizvode ob koncu življenjskega ciklusa proizvodov. To poročilo je rezultat dolgih pogajanj med posameznimi akteri, ki so imeli vsak svoj pogled na to, kako naj nadzorujemo globalizacijo. Mislim, da smo vzpostavili ustrezno ravnotežje, vsi skušamo doseči enoten cilj in sicer, da bi bila trgovina koristen instrument za vse. Simon Weil je modro rekla, iskanje kompromisov je tisto, ki bi nas moralo privesti do skupne rešitve, ki bo nad ravnjo, ki jo zaustopa vsak posameznik. Hvala lepa poročevalcem v senci, še posebej gospodu Roasu, ki je tudi v dvorani. Hvala lepa, da smo uspeli najti kompromise, ki so zadovoljili vse. Upam, da bomo jutri množično glasovali za to poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Zaključila sem s seznamom govornikov v okviru postopka. Pritegnite pozornost predsedujoča najprej, kolega Kelly. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skrbno sem prisluhnil poročevalki. Mislim, da je ta prispevek razumen in uravnotežen. Sem član odbora INTA, zato se seveda zanimam za trgovino. Trgovina je izjemno pomembna. Če proizvedeš nekaj, je treba to prodati. In Evropska unija sklepa trgovinske sporazume povsod po svetu. S tem je imela tudi velik pozitivni učinek na gospodarstvo v vseh državah članicah. Verjetno se spomnite sporazumov, ki smo jih sklenili in ki so nam omogočili, da smo izvoz povečali za 50 odstotkov v roku štirih let ampak poročevalka je rekla, da moramo preveriti tudi, kakšni so problemi. Te probleme je treba razrešiti v povezavi z drugimi vprašanji. Rešitev je, da sklenemo pametne trgovinske sporazume, posvetovati se moramo tudi z vsemi deležniki, torej posvetovanje od zgoraj na vzdolj, zato da se prepričamo to, da smo zmanjšali vpliv negativnih elementov. Hvala. Hvala, gospod Kaputo. Lidija Gomerčar. Hvala, predsedujoča. Trgovinska politika Evropske unije je v zadnjem obdobju postala ena od večjih skrbi javnosti. Sporazumi, kot so CETA, ne predstavljajo pravične trgovinske politike. Videli smo, koliko je bilo protestov zopr CETA. MSP je predstavljajo pomemben element v globalni vrednostni verigi. Prosta trgovina je seveda dobra, ampak če ne bomo ustrezno nadzorovali, to vrstnega delovanja, bodo naša podjetja morala tekmovati z drugimi podjetji, ki ne spoštujejo istih standardov, ki izkoriščajo naravne vire in tudi delovno silo. Zato bi morali v okviru evropske trgovinske politike uveljavljati tudi socialne, okoljske in druge standarde. Boriti se moramo proti nelojalnim konkurencam in praksam, zagotavljati pravice delavcev. Istočasno pa bi morali zaščititi tudi svoje specifične lastnosti in odličnosti. Ne smemo tega razprodajati takoj, ko zato dobimo priliko. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča prostotrgovinski sporazumi so dejansko razbili gospodarstvo v državah v razvoju. Vidimo, kaj se dogaja na trgih v teh državah. Delovce se izkorišča. To je zdaj jasno, zato se mi zdi, da je nastopil trenutek, da ukrepamo izvajati bi morali več pritiska na države, ki proizvajajo te izdelke. Kot prvo bi morale te države sprejeti konvencije Mednarodne organizacije dela, zato da bi zaščitile delavce. Zaščititi moramo tudi človekove pravice, kar pomeni, da moramo določbe s tem v zvezi vključiti v sporazume. Enako velja tudi za okoljske določbe ne bi smeli dopustiti, da prihaja do prisilnega dela ali otroškega dela. Zdi se mi, da so to nujno potrebni instrumenti, če želimo mednarodno trgovinsko politiko zasnovati drugače. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi rad čestitev poročevalki gospe Areni za to odlično poročilo. Roko na srce, samo Evropska unija ima to moralno moč, da vzpostavi vrednostno verigo na našem planetu. Nihče drug razen Evropska unija tega ne počne. Mislim, da je to zelo pomembno sporočilo, ki bi ga morali poslati na tej razpravi in tudi jutri med glasovanjem. Rad bi spostavil tri ključne elemente, vsaj kakor jih jaz razumem. Kot prvo, v številnih državah prihaja do izkoriščanja delavcev poceni, prepoceni delovne sile potem je to problem utaje davkov, davčnih oas in vsega drugega, kar je s tem povezano in povezano z davki. Potem je to vprašanje okolja. V nekaterih državah se okolje uničuje. In na koncu smo mi običajno tisti, ki plačamo za to, zato ker je Evropska unija največji donator in pomaga drugim državam v razvoju in državam, s katerima imamo podpisane trgovinske sporazume. Mislim, da je to poročilo celovito, zato bi se rad še enkrat zahvalil poročevalki Arini. Si. Hvala lepa. To je bil zelo kratek postopek priteknite pozornost predsedujoče, tako da besedo ponovno predajam komisarju Rijaskanjeteju. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, naj se najprej zahvalim Evropskemu parlamentu, odbora, odboru INTA in tudi poročevalki Mariji. Areni, hvala lepa za vas trud in za vas čas, ki ste ga vložili v pripravo tega poročila. Mi se zauzemamo za trajnostni razvoj, imamo tudi agendo 2030. Oboje je del številnih evropskih politik, tudi trgovinske in naložbene politike. Imamo tudi politiko odgovornega poslovnega ravnanja in socialne odgovornosti podjetij. Seveda te politike dopolnimo tudi z drugimi regulativnimi ukrepi. Družbena odgovornost podjetij je sicer bolj prostovolen pojem, ampak imamo tudi druge ukrepe. Naj na kratko predstavim ukrepe, ki smo jih sprejeli v kontekstu globalnih vrednostnih verig. Kar zadeva Evropsko trgovinsko in naložbeno politiko, lahko povem, da nedavni trgovinski sporozumi, ki smo jih podpisali, vključujejo tudi določbe v zvezi s tem, kakšna je vloga industrije v globalnih vrednostnih verigah. Komisija spodbuja tudi ukrepe na področju intelektualne lastnine in javnih naročil. Želimo delovati proti koruptivnim praksam, želimo spodbujati trajnostna javna naročila. Sporazum, ti sporazumi vključujo tudi določbe o družbeni odgovornosti podjetij in o odgovornem poslovanju uveljavljamo ključne delovne standarde, kot so opredeljeni v konvencijah mednarodne organizacije dela. Če pride do kršitve, se lahko sprožijo postopke. Sodelujemo tudi z OECD-jem pri pripravi smernic. Imamo tudi sistem preferenc. Družbena odgovornost podjetij je nekaj, kar omenjamo, kadarkoli se pogovarjamo o pravicah delavcev in o zaščiti okolja. Komisija pripravlja tudi dodatne regulativne politike. Komisija je v začetku leta opravila posvetovanje s tem v zvezi. V dvostranskih in medstranskih instrumentih bomo seveda to spodbujali, naprimer v okviru sporazuma s Čilom ali pa v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Komisija seveda ukrepa v kontekstu globalnih vrednostnih verik. Imamo programe izgradnje zmogljivosti, ti pomagajo državam v razvoju, da spodbujajo socialne, okoljske in delovne standarde. Podpiramo tudi MSP in mikropodjetja. Sprejeli smo vodilna načela Združenih narodov, ko gre za poslovanje in človekove pravice. Komisija tesno sodeluje z mednarodno organizacijo dela, ko gre za delovne pogoje v globalnih vrednostnih verigah. Pa tudi, ko gre za varnost in zdravje pri delu, ko gre za boj proti otroškemu delu, prisilnemu delu in tako naprej. V okviru Haške konference delamo tudi na mednarodnem zasebnem pravu. Trenutno se pogajamo o svetovni konvenciji o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v tretjih državah. Evropska unija je vzpostavila tudi zakonodajo za družbeno odgovornost podjetij in za odgovorno poslovno delovanje. Zgolj dva primera bi rad navedel. Direktiva iz leta 2014, ki govori o finančnem razkritju, zahteva od podjetij, ki zaposlujejo več kot 500 oseb, da predstavijo informacije v zvezi z rezultati, pa tudi v zvezi z socialnimi in delovnimi vidiki, tudi ko gre za podkupovanje in korupcijo direktiva iz leta 2015 o boju proti pranju denarja nalaga dodatne ukrepe nadzora nad bankami, odvetniki in drugimi akteri, tudi ko gre za dokončne lastnike podjetij. Komisija redno spremlja to področje, še naprej pa bomo seveda tesno sodelovali z Evropskim parlamentom. Hvala lepa.